Predlagam, da začnemo pravočasno. Bili morali začeti, drugače ne bomo pravočasno končali. Vem, da nekateri potujete, zato predlagam, da gremo kar strupno naprej. Če se strinjate z dnevnim redom, bo dnevni red sprejet, kar zadeva jezikovni režim, grščina oziroma galščina, hrvaščina in danščina niso na voljo. Povedati pa vam želim, da smo pogosto v tej veliki dvorani in ker smo odbor Libe, želimo, da bi bili slišali, mikrofoni pa niso najboljši, zato vas prosim, da govorite v mikrofon, ko imate besedo, kajti drugače vas tolmači ne slišijo in tehnično osebje prav tako ne. Dobro, torej Kolegice in kolegi, prosim, da govorite v mikrofone. Dobro, toliko o tem. Gospod Nagi ima dolgo poročilo, tam bomo glasovali okrog 40 minut, ostala poročila so kratka. Toliko, da veste. And, uh, just, we go to the votes, we just have point three. Točka 3. Potrditev in sprejetje zapisnikov. 3. oktober, 5. september, 31. august, 15. 16. juni in 30. maj. Če nihče ne nasprotuje, bo do zapisniki sprejeti. Zdaj pa glasovanje. Peta točka, pravi predsednik. Now glasovalne kartice imate vsi, če ne, bomo seveda ustrezno urgirali. Vsi imate kartice, odlično. Torej, peta točka. Se upravičujem. Četrta točka. Gre za sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom. Jaz sem poročevalec, predlagam, da kar glasujemo. Predlog spremembe ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe tri.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 konec glasovanja. Sprejeto 31 za, 3 proti, 6 vzdržanih. Naslednja točka je peta točka, gre za sporozum o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom. Poročevalka je Marija Gabriel. Glasujemo lahko in če se strinjate, bomo glasovali v svežnju o predlogi spremembe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 Konec glasovanja, mimo grede, je zavrnjeno. Predlog spremembe 3, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. končno glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 za, 3 proti, 6 vzdržanih. Čestitam poročevalki. Okay. Kolegice in kolegi, zdaj pa šesta točka, uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za spopadanje s sedanjo migracijsko, begunsko in varnostno krizo. Pripravljavka mnenja je Monika Makovej. Predlagam, da začnemo z glasovanjem. Kompromis 1. Glasujemo. The vote is closed that is carried. Sprejeto. Predlog spremembe dve. Glasujemo. The vote is Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. Tri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis štiri. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 28. Prejšnji je bil zavrnjen. Glasujemo. 28 torej. The vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Končno glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 za, 3 je proti, 2 zdržana. Čestitam poročevalki. Sedma točka. Uporaba varnostne rezerve v letu 2017 poročevalka je spet Monika Makovej, predlagam, da glasujemo, kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Компромис 3. Гласуваме. Конец гласуване. Сприето. Predlog spremembe 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 22. Glasujemo. The vote is Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Vote is closed konec glasovanja. Sprejeto 38 za, 3 je proti in 3 so se vzdržali čestitke poročevalki. Zdaj pa. Osma točka. Gre za razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015. 15, poročevalec je Jozef Nagi, nekaj poprav poglasovalnega seznama, 5, 8, 7 in 6 nič. 6, 1 nič bomo glasovali ločeno, besedilo je zelo podobno, če bi oboje sprejeli, bi se ponavljali. Če je 5, 8, 7 sprejet, 6, 1 nič odpade in enako velja za 7 nič 2 in 5, 9, 3. Če vsi to razumete, bomo nadaljevali. Poročevalec, želite kaj povedati? Hvala. Zahvaliti se želim vsem skupinam, vsem poročevalcem v senci in vsem poslancem. To je zelo pomembno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji za leto 2015. Skoraj tisoč predlogov sprememb smo dobili in tudi tri mnenja. Vse to je vključeno v glasovalni seznam. 45 kompromisov smo pripravili in samo 42 glasovanj bomo imeli o posameznih predlogih sprememb. In mislim, da to jasno kaže, da Evropski parlament zna sodelovati. Hvala. Kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve. Kompromis tri. Kompromis tri prvi del glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, drugi del glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 2.9.2. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis devet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 309. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 4. Po delih prvi del, kdo je za, oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. 37 podelih. Prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 372. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto, kompromis sedem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Beker je glasoval za kompromis 7. 404. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 406. Glasujemo. Closed. Rejected. Zavrnjeno. Kompromis 20. Glasujemo closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 416. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. Sprejeto. 4-4-1, glasujemo. Closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis 12, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 40, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 19. Glasujemo. Thank you. Closed. Konec glasovanja, sprejeto, kompromis. 15. Vse upravičujem, pravi predsednik. 487. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, kompromis. 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 505. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto, kompromis 41, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, kompromis 18, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, kompromis 32, glasujemo. glasujemo. Me too. Closed. Konec glasovanja, sprejeto. 5, 7, 8. In 5, 7, 9. Sta identično. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis. Ne, se upravičujem, pravi predsednik. 580. Glasujemo. 580. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. 23. Glasujemo. Prvi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 5, 8, 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21, prvi del, glasujemo. Closed. Carried, second part. Sprejeto, drugi del, glasujemo closed, carried, sprejeto. Šesto trinajst, glasujemo. Šesto trinajst, konec glasovanja. Rejected, six one four, the vote is. Šest ena štiri, glasujemo. konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis 36, glasujemo. Sprejeto. Kompromis 24, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 22, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendment 694, vote is open. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 7 nič 2, glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Glasujemo. sprejeto. Kompromis 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 27. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 29. Ne. Se pravi, čujem pravi predsednik. 738. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 29. Glasujemo. vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 757. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 758, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 771, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. 38 pravi predsednik. Se upravičujem, pravi predsednik. Kompromis 93 oziroma 39. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9.3.1. Glasujemo. Zgrasovanja. Zavrnjeno. 9, 4, 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9, 5, 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9, 5, 2. Glasujemo.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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. 973. Glasujemo. V svežnju, prav, 973 do 982. V svežnju glasujemo. Konec glasovanja.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 Zdaj bomo glasovali o kompromisnem besedilu o uvodnih navedbah. Torej, glasujemo o kompromisnem besedilu o uvodnih navedbah. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, glede na to, da je to sprejeto. Nas zdaj čakajo uvodne izjave. Ste pripravljeni? teh je kar veliko. Dobro, 1.1.8. Kolegice in kolegi, predlog spremembe 1.1.8. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Vsi veste, kje smo?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 That, the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa. 254. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 260. Glasujemo closed. Konec glasovanja, sprejeto 270, glasujemo. Closed. Rejected. Zavrnjeno. Zdaj pa odstavki FEM, glasujemo FEM 6 torej glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. FEM 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. FEM 56. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje. Poimensko. Ste pripravljeni? 3, 4, zdaj. Has everyone, has everyone voted? Ste vsi glasovali? The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 41 glasov za, 4 proti in 4 eh, vzdržani. Čestitke gospodu Nagiju, poročevalcu. Kolegi in kolegice, še eno glasovanje nas čaka. Še dve glasovanje v bistvu. Sedaj bomo glasovali o določbah civilnega prava o robotiki. Pripravljalec mnenja je Mikao Boni spremamo to mnenje v okviru pravila oziroma člena 54 poslovnika. Želite besedo, gospod Boni? Če ne, lahko nadaljujemo s glasovanjem. Prav. Potem pa se bomo kar lotili glasovanja. Kompromis 3. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Carried. Sprejeto. Sedaj pa predlog sprejembe 83. The vote is... Glasujemo. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjen. Naslednji je kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Zelo sprejet. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi ta je sprejet. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 14. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 62. 62 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. predlog spremembe 79. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 87. 87, glasujemo. Glasujemo o 87, ne? Da. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa uvodne navedbe in izjave. Kompromis 1. Glasujemo. closed. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. In še glasovanje v besedilu z izglasovanjem in spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, 47 glasov za, nobenega glasu proti in dva vzdržana glasova. Čestitke, gospod Boni. Hvala, Tomas, hvala za pomoč. Se strinjam, ampak dobro. Deseta točka. Izmenjava informacij, sistem zgodnega upozarjanja in postopek ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi. Poročevalec je spet gospod Boni. Glasujemo o začetku medinstitucionalnih pogajanj in o sestavi pogajalske ekipe. Če poročevalec ne želi besede, potem lahko začnemo z glasovanjem. Želite besedo? Ne, prav. Potem pa bomo kar začeli. Envi 10, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog srembe 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. NV 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejembe 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. NV14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. NV15. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnil. NV16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. NV17. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnil predlog spremembe 6 in uh, NV 18, enaka sta, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 3, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. NV21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim. 33 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim. Predlog srembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. predlog spremembe 34, 34, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 35 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. NV23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. NV24. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. NV25. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen in vi 26 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preglasujem B13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem B37. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnil. Preglasujem B14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem B15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem B38. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim. Uvodne izjave NVN-a glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog srembe 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnim. Lep poskus, Tomas, ampak ne bo šlo. Bomo kar nadaljevali. En vi dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. NV3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. NV4. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog srednje 18 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. NV5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. NV6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. NV7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. NV8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prelosrembe 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In še končno glasovanje, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 48 glasov za, nihče ni glasoval proti, 30 so vzdržali glasovanja, sedaj pa glasovanje o začetku pogajanj in o sestavi pogajalske ekipe oziroma o mandatu za pogajanja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 48 za en glas proti, tri ozdržani, čestitke gospod Boni. In še zadnja točka za glasovanje, kolegi. Točka številka 11, vprašanje za ustni odgovor za komisijo o njenih obveznostih na področju vizumske vzajemnosti v skladu s členom 1.4 uredbe številka 539-2001. Gre za enkratno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 45 za, 3 proti in 4 vzdržani. Končali smo z glasovanjem. Kolegi in kolegice, najlepša hvala za vašo pomoč. Kolegi in kolegice, hitri smo bili pri glasovanju, kar pomeni, da smo eno uro prehitri, kar pomeni, da si lahko privoščimo enourni odmor. Hvala še enkrat za vašo pomoč. Sedaj pa bomo prekinili zasedanje odbora za eno uro.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

Uh, dear colleagues, if everyone is ready, we can resume the meeting. Thank you for... Kolegi in kolegice, če ste vsi pripravljeni, lahko nadaljujemo s sestankom. Hvala za potrpežljivost. Hitreje, kot smo pričakovali, smo uh, končali s glasovanjem. Še enkrat hvala, da ste potrpeli in hvala, da ste se vrnili v dvorano pravočasno. Začeli bomo z 12. točko, gre za Evropsko pobudo za računalništvo v oblaku. Uh, Obravnavali bomo osnutek mnenja. Pripravljenec mnenja je Mikael Boni. Gre za eh, mnenje na lasno pobudo. Eh, odbor ITRE vodi eh, to delo. Mi pa v skladu s členom 53 pripravljamo mnenje. Imamo že nekaj dosejev, ki smo jih obravnavali v tem okviru, naprimer eh, masovni nadzor. In veseli me, da je gospod Boni eh, s svojim strokovnim znanjem eh, odločil, da sprejme to mnenje. Besedo mu bom kar predal, tako da razloži, kaj je v mnenje vključil. Lep. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kolegi in kolegice, pripravil sem osnutek eh, mnenja, v katerem se osredotočam na pristojnosti odbora Libe. Vzpostavljam potrebo po razvoju odprtega znanstvenega eh, oblaka v Evropski uniji. Pri tem je treba spoštovati eh, temeljne pravice. Osredotočam se na varstvo podatkov in na varnost kot takšno izpostavljam, kako pomembno je, da raziskovalci in znanstveniki med sabo sodelujejo in si izmenjujejo podatke. To je eh, bistvenega pomena za inovacije. Nove tehnologije in nove rešitve, kot je naprimer računalništvo v oblaku ter eh, evropska pobuda za eh, odprt znanstveni oblak, vse to bo privedlo do inovacij, do odprtosti tega področja. Pri tem pa moramo spoštovati obstoječo zakonodajo za varstvo podatkov, še posebej pred kratkim sprejeto splošno uredbo za varstvo podatkov. Pomembno je, da uberemo usklajen eh, pristop k izvajanju te uredbe. Za znanstveno skupnost je bistvenega pomena, da eh, se zagotovi enak neka načela in eh, zaveze po celotni Evropski uniji. Pomembno je, da se zakonodaja izvaja poenoteno. Izpostavljam tudi pomen prostega pretoka podatkov za eh, razvoj znanosti in raziskav. Upam, da bo pobuda komisije zagotovila tudi ta vidik tega dosjeja. Vemo, da bo komisija verjetno januarja predstavila eh, nove ideje. Na koncu pa izpostavljam še pomen kibernetske varnosti za evropski odprti znanstveni oblak, tako da se izognemo eh, kršitvam eh, varnosti in da zagotovimo ustrezne pobude za razvoj tehnologije. S temi bomo lahko zagotovili varen prenos izmenjave in obdelavi podatkov. Odločili smo se, da bomo delali eh, zgolj v angliškem jeziku, zato ker moramo glasovati že eh, decembra eh, in sprejeti mnenje odboru, na to sprejeti vse skupaj tudi odboru ITRE. 21. november ob 6. zvečer je rok za odajo predlogov spremembe, glasovali pa bomo 8. decembra v odboru. Pripravljen sem za izmenjavo mnen, in zahvaljujem se vam za dobro sodelovanje, sodelovanje z vsemi poročevalci v senci. Hvala. Najlepša hvala, gospod Boni, sedaj po poročevalci v senci in drugi kolegi, ki želijo besedo. Začeli bomo z nadali Grisbek. Izvoli. Merci, Najlepša hvala, Klod. Nekaj bi rada povedala v zvezi s tem mnenjem. Najprej bi se rada zahvalila kolegu Boniju za pripravo tega osnutka. Popolnoma se strinjam eh, s ciljem tega projekta, ki, eh, tega osnutka, ki izpostavlja štiri glavne točke. Veseli me, da lahko delamo eh, na takšnih dosejih, dosejih, ki veliko obetajo, ki so evropske narave ki se navezujejo na inovacije. Po mojem mnenju mora biti Evropa ustvarjalna in inovativna. Gre tudi za dosje, ki se nanaša na izmenjavo znanj, na konkurenčnost in na digitalne tehnologije, ki bi nas morale eh, kot evropejce združevati in to eh, hitro. Ta dosje je drugačen od eh, dosjeja, ki ga bomo obravnavali pozneje. Eh, ki je posvečen predvsem bolj tragičnim vprašanjem in eh, takšnim dosjem se pogosto eh, posvečamo v našem odboru. Podatki so zelo raznoliki, veliko je različnih postopkov, veliko je različnih možnosti, imamo tudi podatke v oblaku. Vse to predstavlja nove priložnosti in možnosti za izmenjave znanj, za raziskave, Eh, in za razvoj naših evropskih politik. In eh, to sem želela uvodoma izpostaviti. Seveda je zelo pomembno, da vodimo ta proces, da nismo nekje v zade ali pa nekje v sredini. Prevzeti moramo vajedi pred drugimi celinami, naprimer Azijo in združnimi državami eh, Amerike. Razvijati moramo naša orodja in ta orodja morajo biti evropska. To je torej, po mojem mnenju, odlična priložnost, odlična eh, tema. Seveda se pri tem soočamo z določenimi izzivi, ki eh, jih je poročevalec eh, upošteval. Naprimer, varstvo podatkov na eni strani in varnost na drugi strani. Kar se tiče varstva zasebnih podatkov, osebnih podatkov, se ta tema eh, pogosto poraja ne zgolj eh, v razpravah v našem odboru, ampak to izpostavljajo tudi državljani. In eh, kolega je izpostavil to tematiko, kar je prav. Bodoči evropski oblak mora spoštovati obstoječa pravila za varstvo osebnih podatkov. Pred nekaj leti smo v podobnem dosju izpostavili več kot 30 eh, različnih tveganj povezanih eh, z oblakom. Paziti moramo, kako se podatki uporabljajo, ponovno uporabljajo, izmenjujejo. Podatki, ki eh, so v oblaku, morajo biti ustrezno varovani. In to z našo evropsko zakonodajo, tako kar se tiče dostopa, časa hrambe, zbiranja in tako naprej. Ne bom se spuščala v podrobnosti. Drugo za me zelo pomembno vprašanje se navezuje na tveganje spreminjanja podatkov. Lahko se zgodi celo, da ti podatki postanejo na voljo Eh, tretjim osebam, ki nimajo dovoljenja za dostop do njih. Pomemben, pomembno je zagotoviti ustrezen uh, sistem za ponudnike, uh, ki bo zaščiten. Uh, ponudnik storitev mora zaščititi uh, podatke in te vidike je treba prav tako upoštevati. Zato potrebujemo seveda ustrezna pravna jamstva tretjič, eh, in to je prav tako zelo pomembna točka, uporaba oziroma zaplemba podatkov v pravosodnih postopkih eh, strani tujih eh, akterjev, naprimer tretjih držav, ne evropskih držav. To je povezano tudi s prvim vprašanjem, z varstvom podatkom podatkov. Eh, in kot poročevalka v senci se posvečam tudi vprašanju varnosti. Ko govorimo o eh, oblaku, o svoboščinah, eh, moramo govoriti tudi o varstvu podatkov. Govoriti moramo o boju proti kibernetski kriminaliteti, govoriti moramo o boju proti napadom in s tem besedilom je treba zagotoviti ustrezno raven varstva in zaščite infrastrukture, ki bo služila eh, bodočemu evropskemu oblaku. Mislim, da je bolje, da ta jamstva zagotovimo sedaj, sedaj ne pa, ko se bodo te težave začele pojavljati. Seveda je varstvo podatkov dvorezen meč in eh, poročevalcu ter ostalim, brez doma se tega zavedate, eh, bi rada to položila na srce. Rok za odajo predlogov sprememb je eh, v ponedeljek in časa ni veliko. Hvala. Much, Najlepša. Hvala, Natali. Gospod uh, Alaho. Like Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu gospoda Daltona, poročevalca v senci skupine EKR, ki ga danes nažalost ni z nami. Mnenje eh, je dobro. Skupina je, ker bo pripravila nekaj predlogov sprememb, smo pa veseli pravilne usmeritve tega mnenja. Gospod Dalton pozdravlja dejstvo, da eh, mnenje upošteva splošno uredbo o varstvu podatkov, ki vzpostavlja ustrezen okvir za eh, varstvo podatkov in da eh, ne potrebujemo dodatne zakonodaje. Hvala, Judica Argentini. Hvala, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Evropska pobuda, o kateri govorimo, je zelo dobra ideja. Vem, da smo se o tej Evropski pobudi za računalništvo oblakov pogovarjali že leta 2013-2014. Eh, Neli Krus, takratna komisarka, je začela razvijati Evropski oblak izbrala je Hewlett Packard, da bi oni začeli razvijati eh, evropski oblak. Takrat smo bili sredi eh, preiskav eh, razkriti Edwarda Snowdna in jasno je bilo, da moramo narediti več tako, kar se tiče varstva podatkov, kot tudi eh, zagotavljanja priložnosti za evropska podjetja, eh, Eh, evropska podjetja bi lahko uporabljala evropski oblak, eh, lahko bi izkoristila evropsko jurisdikcijo, eh, da bi bila konkurenčnejša. Tudi tisti zunaj Evrope bi lahko svoje podatke hranili v evropskem oblaku. Kaj pa naredila komisija? Komisija je izbrala podjetje Hewlett Packard in o tem nismo slišali nič več. Dobro je, da se sedaj o tem ponovno pogovarjamo, dobro je, da imamo na mizi Evropsko pobudo za računalništvo v oblaku, s katero želimo zaščititi, eh, zavrvati evropske znanstvenike in njihovo delo. Sebeda, seveda moramo razvijati našo domačo eh, tehnološko industrijo in to je eden od načinov, kako eh, lahko uspemo. Biti pa moramo previdni pri varstvu podatkov. Vsako blag, ki shranjuje osebne podatke in druge občutljive podatke, eh, lahko privede do težav, lahko eh, privede do tveganj za ljudi in za njihove osebne podatke. Eh, nekateri menijo, da je to neka obstranska zadeva, po mojem mnenju je to glavno vprašanje. Pomembno je, da lahko ljudje zaupajo oblaku in eh, da lahko zaupajo varnostnim določbam. To je treba izpostaviti. Ne strinjam se s poročevalcem, eh, češ, da sta pseudonimizacija in anonimizacija korak naprej. videli smo, da lahko prebijemo to zaščito in dobimo dostop do surovih podatkov, ki niso več pseudonimizirani. Ne vem, če ste eh, si pogledali uh, zadnjo epizodo panorame uh, nemške televizijske odaje uh, na to temo, ampak ponovna identifikacija podatkov, uh, ki so bili pseudonimizirani, ni prava pot naprej in zato moramo sprejeti bolj jasne odločitev v zvezi s tem. Pripravili bomo tudi nekaj predlogov, ki se nanašajo na uh, močno enkripcijo. Veselimo pa se priprave dobrega mnenja odbora za eh, državljanske svoboščine. Dobro je, da imamo ponovno priložnost za to pobudo za oblak. The, um... Hvala. Nihče drug se ni javil v besedi, tako da dajem besedo predstavniku komisije. Še predtem pa Aksel Fos. Hvala lepa. Tudi sam bi se še enkrat zahvalil poročevalcu, čeprav se skupaj lahko obravnaval samo z vidika odbora Libe. No, uh, oblak ima v digitalnem svetu različne vidike, ki jih je treba upoštevati. Seveda treba upoštevati tudi temeljne svoboščine, treba je spoštovati varstvo podatkov, ampak istočasno moramo zagotoviti tudi varnost konkurence. Eh, poglejmo si nove izzive na tem področju, recimo avtomatizirani, avtom, avtomatizirana vozila, droni, eh, za vse to bomo potrebovali dostop do računalništva v oblaku. Ne vem, kako bi naj sicer vse to skupaj delovalo. No, ta obravnava podatkov, o kateri je govorila kolegica. Sargentini. Anonimizirani podatki so anonimni samo takrat, ko jih ne moremo več uh, slediti. Eh, če jim lahko sledimo, potem pa so to na osebe vezane podatke, ki jih je treba obravnavati drugače. Eh, tako da, ko gre za pseudonimizirane ali pa anonimizirane podatke, je to prava pot naprej. Ravno pri pseudonimiziranih podatkih podatkih bi to lahko pomembno vlogo odigralo tudi na področju zdravstva. Na ta način bi lahko te podatke zasledovali do določene osebe, lahko bi potem tej osebi rekli, kakšno je najbolj pripravljen, kakšno je najbolj primerno zdravljene za njih. Torej, moramo jim omogočiti dostop do teh podatkov. Nekako je treba zagotoviti tudi možnost enkodiranja teh podatkov. Eh, ne vem, kakšna bi bila tukaj lahko najboljša rešitev. Skratka, biti moramo odprti, kreativni, ko gre za obravnavo podatkov, ko gre za možnosti, ki nam jih ponuja zbiranje podatkov. Če tega ne bomo uspeli narediti, potem bomo vedno uh, zaostajali. Um, torej, zato moramo omogočiti dostop do podatkov. Eh, in dobro je, če imamo tudi druge modele, ki niso pseudonimizirani ali pa anonimizirani, ampak potrebujemo vsaj tolikšno možnost prožnosti, da lahko uporabimo podatke, ki so vezani na eh, posamezno osebo. Ne glede na to, če so potem kasneje ti podatki anonimizirani ali pseudonimizirani. Hvala. Ne želim tukaj zahtevati preveč od komisije, ampak morda bi že lahko povedali nekaj več o tem, eh, kakšno je stanje oblaka odprte znanosti. Ta predlog je zelo pomemben za nas, pomemben je tudi vidik zasebnostni podatko in tako naprej. Morda lahko komisija kaj več pove o tem at the moment. Predstavnica komisije. Hvala lepa za vaše poročilo. Pozdravljamo prispevek vašega odbora k osnutku poročila odbora ITRE. No, glede na delo, ki ga trenutno opravlja komisija v zvezi z oblakom odprte znanosti. Tukaj smo že začeli posvetovanja za udeleženimi stranmi, zato da bi ocenili, na kakšen način bi lahko najbolje izvajali oblak odprte znanosti. Tukaj želimo upoštevati vse vidike temeljih svoboščin, varstva podatkov. Istočasno se skupaj preučujemo v kontekstu nove zakonodaje, ki jo pripravljamo recimo pobude za prosti pretok podatkov. Pričakujemo, da bo ta notrani postopek potekal, potreboval še nekaj časa, še vedno moramo zaključiti z eh, posvetovanji, upoštevati moramo stališča vseh udeleženih strani in drugih um, prizadetih strani kar se tiče uredbe, splošne uredbe o varstvu podatkov. Eh, tukaj pozdravljamo stališča, ki so izražena v mnenju in se strinjamo s tem, da je treba tudi ta predlog eh, uskladiti z eh, splošno direktivo o varstvu podatkov. Na ta način bomo lahko sprejeli ustrezno zakonodajo o odprti znanosti v oblaku, ki bo omogočala laže sodelovanje med eh, znanstveniki, med znanstvenimi skupnostmi, istočasno pa bomo ohranili vse standarde varstva zasebnih podatkov. Hvala. Če smem, bi samo še nekaj dodal. Ko smo razpravljali o odprti znanosti v oblaku. Eh, to je bil eden izmed bolj kontroverznih predlogov iz prejšnjega mandata. Eh, namreč rekli smo, da želimo napredek na tem področju odprte znanosti v oblaku. In nekateri so se bali, da bi želeli tukaj obrati nekakšen harmoniziran pristop, ki bi lahko pomenil ovire za ta oblak. Ta oblak je dejansko v. ameriški zakonodajni pristojnosti. No, skratka, sedaj smo uspeli pustiti takšne klišeje ob strani, ne govorimo več o izgradnji, o vir, zidov, govorimo o internetu strani, torej vse stvari, se pravi, vse skupaj je zelo napredovalo, pot, zato moramo tudi ohraniti našo konkurenčno prednost, našna uh, eh, znanstvena dognanja moramo uporabiti tudi pri izgradnji uh, računalništva v oblaku. Uh, skratka, uh, napredek bomo dosegli tudi na področju anonimiziranih podatkov, spoštovati je treba vidike zasebnosti. Skratka, eh, hitro je treba napredovati. Mislim, da imamo za to izpolnjene vse zahteve po eh, strokovnosti. Eh, gospod Boni je tudi prispeval k temu, da smo odpravili ta kliše, da gre tukaj za nekakšno ameriško dominanco na tem področju. Tudi mi lahko Tudi mi imamo številne strokovnjake za to področje. The massive privacy issues, and if we have the GDPRS now in place as well. So, um, on that basis. Skratka, mnenje upošteva vse te vidike, ki sem jih sedaj naštel, in prav gotovo bodo kolegi ponudili še nekaj svojih koristnih prispevkov. Vesel sem, da smo sedaj imeli to razpravo. dobro je, da smo uspeli nadaljevati za delom na tem področju, kajti vsekakor je to vprašanje zelo pomembno. Hvala lepa, sedaj pa še gospod Boni za zaključne pripombe. Hvala lepa za vse prispevke. Nismo, nimamo več na voljo veliko časa, ampak ta čas lahko vseeno dobro izkoristimo tudi ko bomo razpravljali o predlogih sprememb. Zelo pomembno je, da pri tej pobudi upoštevamo tudi stališča odbora Libe, zlasti ko gre za oblak odprte znanosti. Treba je poskrbeti za ravnotežje med vsem tistim, kaj je povezano z temeljnimi soboščinami, z zasebnostjo in pa za varnostjo. Tudi ko gre za GDPR torej za splošno uredbo o varstvu podatkov. Nam bo ta pomagala pri tem, kako um, lahko najbolje uredimo področje temeljnih svoboščin. Uh, no, uh, trenutku, ko govorimo o računalništvu v oblaku, ta ne bo vseboval eh, dejanskih osebnih podatkov. Ne, govorimo o oblaku, ki bo kazal znanstvene podatke. Torej, gre za procesirane zasebne podatke. Ne gre za nekakšno zbirko zasebnih podatkov o posameznih podatkov o posameznikih. Govorimo o tem, eh, da bi imeli znanstveniki dostop do teh podatkov, ampak ti podatke bi bili na voljo v skladu z splošno uredbo o varstvu podatkov. Dogovorite se moramo o tem, kako je možno um, izmenjavati te podatke, ampak seveda je treba v tem poskrbeti tudi za ustrezne varovalke. Hvala lepa za vaše predloge do sedaj. Hvala lepa, zelo dobro ste definirali našo vlogo. Eh, ja, malo smo tudi vadili izgovor besede anonimizacija, ampak pseudonimizacija, tako da tudi to je dobro. Sedaj pa naslednja točka, točka o Frontexu. Eh, gre za novo Evropsko agencijo za, za, gre za Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo. Slišali bomo predstavitev direktorja Fabricija Ležerja o večletnem načrtovanju programov za obdobje 2017-2019. no, nova uredba o obaljni in pomorski straži je stopila v veljavo 6. oktober. Od takrat je gospod Ležedi že sodeloval v našem, naši predstavitvi o Šengnu 12. oktober. Tam je govoril o oceni renljivosti, ki jih bo, ki jo bo izvedla agencija. Danes bo poročal o izvajanju nove uredbe in predstavil bo tudi osnutek večletnega programa. Eh, prvi odstavek 46. člena o agenciji govori o tem, da bi morala agencija redno sprejemati dokumente o uh, večletnem delovnem programu za naslednje leto do 30. novembra leta X-1. Uh, Eh, tako da gospod Ležeri bo poročal o tej točki, vedno pa bo dodal še nekaj političnih točk oziroma morda bodo kolegi želeli zastaviti še kakšno vprašanje direktorju Frontexa. Prav gotovo bodo kolegi imeli veliko vprašanj v zvezi z um, Frontexom. Gospodu Ležeri bomo dali 15 minut na voljo za njegovo predstavitev, potem pa bomo odprli eh, prostor za razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, hvala lepa za vaše povabilo. Začel bom z predstavitvijo večletnega programskega obdobja 2017 do 2019. Verjetno se spomnite, da gre tukaj za umestni strateški delovni program, eh, ki ga morajo pripraviti Evropske agencije. Imamo vzorec za vse agencije. Oh, no, morda je to uh, sicer dolg, obsežen dokument, ampak jaz bom skušal izpostaviti samo najpomembnejše točke gre za predstavitev trenutnega stanja eh, in pa za predstavitev stanja po letu 2017. Gre za dinamični dokument, ki ga bomo morali večkrat eh, posodobiti. Vse skupaj pokriva obdobje do leta 2019. In eh, seveda bomo parlamentu redno poročali o razvoju dogodkov v naslednjih letih. Naj najprej pojasnim, da imamo štiri večletne cilje, ki so tukaj našteti. Skušal bom pojasniti, zakaj gre pri posameznih ciljih. Najprej imamo cilj, ki se imenuje osaveščanje, awareness. Eh, to pomeni, da želi uh, naša agencija zbirati slike o situacijah na podlagi podatkov, ki jih bomo dobili. Na ta način bomo lažje um, identificirali tveganja in možna varnostna tveganja, varnostne izzive eh, na zunanjih meja in pa, um, ko gre tudi za notranjo varnost. Eh, predlagali smo nekaj konkretnih ukrepov, ko gre za tehnologijo, ko gre za boj proti kriminalu. Eh, sedaj se ukvarjamo tudi s področjem varnosti in pa preprečevanja terorizma. To spada v naš novi mandat. Eh, to je torej pod tem ciljem eh, osaveščanja. Potem imamo naslednje poglavje, odziv, response. To lahko igra ključno vlogo pri izvajanju koncepta Evropske unije za integrirano varstvo na mejah in tudi, ko gre za nadzor na zunanjih mejah. Uh, tukaj gre za konkretne ukrepe v povezave z nujnimi primeri, gre za učinkovito podporo državam članicam, potem imamo še en cilj, ki se imenuje razvoj, development. Naša agencija je zavezana razvoju najboljših praks, tehničnih zmogljivosti, um, želimo tudi spodbujati harmonizirane standarde in prakse, vključno z usposabljanjem in interoperabilnostjo med državami članicami ter različnimi organi kazenskih pregonov, ki so uh, dejavni na zonanjih vejah. In pa še zadnji cilj, rezultati, performance gre za doseganje rezultatov v skladu z zakonodajnim okvirom. Torej, naš novi mandat je začel veljati oktobra. In seveda ob tem. Uh, Želimo poskrbeti tudi za spoštovanje temeljnih svoboščin in pravic. Pri naši miziji, misiji nadzora nad zonanimi mejami eh, no, rezultati pa se seveda nanašajo tudi na eh, stroškovno najbolj učinkovit način pri uporabi virov, ki smo jih dobili na osnovi evropskega proračuna. To so torej ti štirje večletni cilji. Pri tem imamo seveda tudi strateške smernice naj eh, izpostavim šest strateških smernic. V dokumentu lahko najdete tudi drugačno terminologijo, recimo strateška področja ukrepanja. Ja, vem, da je ta dokument precej kompleksen. Prvič smo se tudi morali z dokument, z, o dokumentu posvetovati s parlamentom. Dokument bomo skušali stalno izboljšati in ga prilagoditi. Eh, strateška območja ukrepanja so koristna za proračun, ki temelji na eh, aktivnostih. O tem ne bom sedaj tukaj podrobno govoril, seveda sem pripravljen tudi vašemu odboru odgovarjati na finančno vprašanje. No, strateške smernice, ko gre za vsebino, pa so naslednje. Najprej. Želimo operacijsko uh, in integrirano strategijo za integrirano uh, upravljanje meja. V skladu z novim mandatom bomo tukaj poskrbeli za operacijski, operativni in strateški management meja eh, skupaj z evropskimi agencijami in pa nacionalnimi organi. tudi v prihodnje se bomo o tem lahko pogovorili v vašem odboru, če boste to seveda želeli. Pod poglavjem eh, integriranega upravljanja meja želim izpostaviti tudi oceno ranljivosti posameznih držav članic. Eh, to je novost v mandatu obaljne in mejne straže. Tukaj želim izpostaviti tudi pomen boljšega sodelovanja z drugimi organi eh, kazenskega pregona, z obaljnimi straži, z, z mejnimi organi, z carinskimi organi. Sedaj imamo več pristojnosti na področju varnosti in če se želimo boriti proti organiziranemu kriminalu, vključno z terorizmom, to potrebujemo. Tako rekoč želimo razširiti obseg tega integriranega upravljanja meja,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 Eh, tu bomo spet poskrbeli za izboljšanje sodelovanja z eh, agencijami na nacionalni in na evropski ravni, recimo z Evropsko agencijo za pomorsko varnost, z Evropsko agencijo za ribištvo, z carinskimi pomorskimi organi in drugimi organi. Izboljšali bomo situacijsko sliko na tem področju. Izboljšati želimo tudi razsežnost, torej dimenzijo reševanja na morju. Tudi to spada k našemu novemu mandatu. In tudi s pomočjo tega bo agencija lahko v okviru skupnih operacij, kot sta Tridon in Poseidon, boljše usklajevala svoje operacije, tukaj lahko sedaj po potrebi sodelujemo tudi za tretjimi državami. Tretja strateška usmeritev eh, gre za upravljanje migracij, predvsem na zunanjih mejah. Eh, tukaj imamo poseben koncept podpornih ekip za migracije. To omogoča komisiji, da ustanavlja posamezne žarišne točke in jih boljše usklajuje. Četrta strateška usmerjenost je področje vračanja. Agencija želi tukaj poskrbeti za upostavitev bazenov, ki so sedaj zavezujoči v skladu za novo uredbo. Eh, torej, eh, imamo seznam bazenov, ki nudijo tehnično podporo pri vračanju državam članicam, recimo, ko gre za identifikacijo, ko gre za pridobivanje potovalnih dokumentov iz tretjih držav, pa tudi, ko gre za postopni razvoj bolj usklenega prestopa med državami članicami in pa med različnimi službami znotraj samih držav članic. Department of Return. This Torej želimo integrirano upravljanje vračanja, to vključuje seveda tudi razsežnost temeljnih svoboščin, eh, ki so seveda pomembne pri vseh aktivnostih naše agencije. Peta strateška usmerjenost je sodelovanje z tretjimi državami ob spoštovanju celotnega obsega novega mandata. Tukaj gre za napotitev oficirjev za zvezo v, tre, v tretje države. S tem smo eh, začeli še pred eh, izvajanjem novega mandata. Sedaj smo imeli oficirja za zvezo, v, za zvezo v Turčiji, ampak sedaj bomo eh, ta mandat še razširili. Torej tudi na tretje države imeli pa bomo tudi možnost skupnih operacij v tretjih državah. Šesta in zadnja strateška usmeritev je okrepitev finančne učinkovitosti naše agencije. Gre za boljše upravljanje človeških virov, tehnične opreme, ki uh, Eh, so jih dale na voljo države članice, bolj učinkoviti želimo biti pri upravljanju teh virov, gre tudi za kupovanje naše lastne tehnične opreme in pa pri vsem skupaj je pomembna tudi politika usposabljanja, ki jo razvija naša agencija. Želimo porožne, ampak ampak kakovostne člane ekip eh, obalne in obmejne straže. Toliko torej o naši strateški usmeritvi. Sedaj pa naj vam poročam še o najnovejših ukrepih, ki smo jih sprejeli v skladu z novim mandatom, ki je začel veljati 6. oktobra. Eh, torej, na področju vračanja smo oktobra razvili prošnje, zahteve za vračanje. V zvezi s tem smo razvili tudi ustrezen um, IKT sistem. Države članice lahko s pomočjo tega sistema izražajo svoje uh, potrebe po vračanju, ko gre za mehanizem pritožb, smo pa sedaj na naši strani objavili vzorec eh, za tiste ljudi, ki želijo vložiti pritožbo. Um, sprejeli smo tudi pravila v zvezi z pritožbenim mehanizmom, potrebujemo pa še mrežo kontaktnih točk v državah članica, ki morajo biti neodvisne od uh, mejnih institucij. Država članice sem obvestil, o tem. Eh, in pa eh, v. Eh, in pa trenutno tudi prevajamo te dokumente v določene jezike tretjih držav. Potem še v zvezi z obaljno stražo, tukaj se pogajamo o. Um, sprejetju skupnega pristopa z Evropsko agencijo za ribištvo in pa Evropsko agencijo za pomorsko varnost. Imamo okrepljeno operativno sodelovanje, sprejeli smo recimo pilotni projekt eh, z agencijo za nadzor nad ribištvom. Tako smo lahko identificirali in pa dokumentirali eh, nezakoniti ribolov recimo. To je samo eden izmed primerov, kako lahko poskrbimo za to, da bo Eh, naše delo bolj stroškovno učinkovito. Prejšnji teden eh, smo v Varšavi prvič organizirali evropsko konferenco o sodelovanju obalnih straž. Zbrali smo organe za kazenski pregon, ki so pristojni za nadzor na morju. Uh, um, upravni odbor je tudi sprejel metodologijo. Sodelujemo z državami članicami in komisijami. Naslednji teden bo upravni odbor. Bo izvršni direktor upravnemu odboru predlagal še določene izboljšave, ko gre za določene cilje za naslednje leto. Od držav članice daj pričakujemo, da bodo um, nominirale svoje kandidate, ki bodo, prisot, ki bodo pristojni za oceno ranljivosti v tej mreži. Nekatere cilje bo pa upravni odbor še sprejel. Kar se tiče sodelovanja s tretjimi državami, pred pogoj, pred začetkom skupnih operacij z izvršnimi oblastmi v tretjih državah eh, je seveda sprejetje um, bilateralnih dogovorov. Komisija se je o tem posvetovala z agencijami. Jasno sem povedal, da je z vidika naše agencije in pa z vidika držav članic pomembno zagotoviti pravno varnost za naše eh, uradnike, ki jih pošiljamo tja, eh, tudi ko gre za naše premoženje, da recimo ni treba plačevati uvoznih dajatev. Eh, to je seveda vse treba določiti v teh dogovorih. Upravni odbor je validiral našo strategijo, ko gre recimo za geografsko razporeditev oficirjev za zvezo. Poslali jih bomo v Niger, v Balkansko regijo. V naslednjem krogu je pa upravni odbor že sprejel moj predlog, da bi identificirali tudi tiste, tudi države, Eh, kamor bi poslali oficirja za zvezo, torej gre za Severno Afriko in pa Afriški rok. Pri integriranem upravljanju meja sem že povedal, da nameravamo tukaj eh, k malu predlagati operacijsko strategijo. Želim spregovoriti tudi o novačenju, o trgnem stanju na področju rekrutiranja osebja. Tukaj še čakamo na front loading. Vse skupaj je seveda povezano z razpravami, ki potekajo v parlamentu. Predlog je bil ta, da bi poskrbeli za vnaprejšnje um, za vnaprejšnjo odobritev 50 delovnih mest od 250, ki jih je predlagala komisija. No, mi smo že uh, v zvezi s tem intervjujali nekaj kandidatov. In pa še zadnja točka, nekoliko sem bil predolg, nekaj besed še o odgovornosti in pa preglednosti. Tukaj sem že večkrat poudarjal, da, poudarjal, da več. Uh, nalog za ACIO pomeni seveda tudi več odgovornosti. Uh, sprejeli smo že um, določene izboljšave v zvezi z uh, dostopom do dokumentov. Torej, tole je uh, moje poročilo o trenutnem stanju, o izvanju našega mandata in seveda sem sedaj pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala. Vi ne bi govorili o izvajanju uredbe, ampak eh, kolegice in kolege bodo prav gotovo zastavili kakšno vprašanje v zvezi z delom agencije nasploh. Upam, da boste lahko odgovorili tudi na naša morda malce širše zastavljena vprašanja. Veliko jih je na seznamu govornikov, najprej poročevalci v senci v zvezi z uredbo, potem pa bodo besedo dobili še drugi. Nekaj minut samo za vsakega, lepo prosim, zato da bo direktor Frontexa lahko podal dobre odgovore. Vem, da se je v zadnjih dneh pojavilo kar nekaj vprašanj v zvezi z agencijo in razmerami. Sporočevalci v senci, najprej Natali Grisbek. Izvolite. Natali. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospodu Ledžerju za njegovo predstavitev, ki je bila kot ponavadi zelo konkretna, zelo jasna. Časa ni veliko, tako da se bom tako rotila komentarjev. Veseli me, da ima ta nova agencija novo eh, misijo. Morda bi morali vzpostaviti novo eh, agencijo bolj konkretno. Mislim, da tekom razprave državljani niso nujno ugotovili, da gre dejansko za novo agencijo. Eh, verjetno pa ta nov sistem ne bo razrešil vseh naših težav. In sama, ko razlagam določbe in ko razlagam eh, začetek misij nove agencije, ob tem eh, razložim tudi eh, pomen, izziv sam, ne pozabim pa pristaviti, da ne bomo razrešili vseh težav na zunanjih mejah Evropske unije. Vseeno pa bomo lahko na nek način konsolidirali svobodo gibanja in pa šengenski sistem. Par komentarjev imam eh, v obliki vprašanj. Kot sem dejala, me veseli ta nova agencija. Vseeno pa imam nekaj vprašanj in eh, upam, da, ne, da me ne boste uh, vzeli napačno. Govorili ste o strateških usmeritvah, operaciji vračanja. Številni smo izpostavili naše eh, pomisleke v zvezi s temi menimi primeri. Eh, gre za operacije, ki potekajo na meji, gre za ljudi, ki so vrneni eh, neposredno na meji. Morda se motim, ampak gre za nekakšno sivo cono, sivo območje in te osebe se soočajo z določenimi težavami, lahko prihaja do zlorab, zanima me, eh, kakšen je vaš odgovor na to, verjetno je vaš odgovor eh, ne, ampak zanima me, če eh, so osebe, ki so vrnjene, imele možnost uh, odati prošnjo za azil v državi članici. Na to drugo vprašanje, več incidentov je bilo. Uh, izpostavljenih, eh, kar se tiče uporabe orožja, eh, celo do strelov naj bi prišlo na nekatere, eh, na nekatere plovila polna beguncev. In tudi z tega vidika me zanima, če nam lahko pojasnite, zakaj je šlo. In še tretje, kratko, ampak pomembno vprašanje. kakšna je situacija v zvezi eh, s Turčjo, se pravi zonanje meje Evropske unije in Turčja. Skakeler, druga poročila, ko se izvolite. Hvala lepa, gospod Ležeri, da ste tukaj, zato da ste nam povedali, kako poteka izvajanje mandata. Imam še nekaj vprašanj, kar zate pa mehanizem pritožb. Omenili ste, da so podatki na voljo na spletu, ampak kje so težave pri oblikovanju točk za stike z državami članicami ali jih ni, ne želijo sodelovati, kaj je problem. Prav tako bi bilo dobro, če bi ta mehanizem za pritožbe imel bolj vidno mesto na spletni strani. Trenutno ga je težko najti, niti ga ni mogoče izpolniti na spletu. Torej, pro forma izpolnjujete pogodbe, ampak dejansko to ne pomaga nič. Omenili ste zaposlovanje, ampak nismo videli, da bi zaposlovali koga na področju uradnika za temeljne pravice. Parlament je rekel, da moramo zagotoviti ustrezna sredstva za to, ampak zdi se, da mesta za pisarno tega uradnika ni. Kar zadeva mejno stražo in seznam uslužbencev tukaj. Rekli ste, da to obstaja. Zanima me, ali so države članice že namenile določeno število ljudi. In še tretje države, zanima me, s katerimi tretjimi državami mm, načrtujete sodelovanje, so to Tunizija in tako naprej. Po Afriki ste omenili še eno državo, tega nismo slišali. In zanima me, Kaj boste storili s temi državami? Uh, UNHCR se je pritoževal zaradi dveh uračanj. Ti dve uračani sta bili izpeljani z orodi Frontexa. Letalo je bilo najeto od Frontexa. Frontex ne sprejema teh odločitev, ampak dobro, sodelovali so uradniki Frontexa uporabilo se je letalo Frontexa, zato me zanima, ali se strinjate z menoj, da bi morali to preprečiti v prihodnosti. In na koncu še nekaj. Frontex je organiziral konferenco o Evropski obalni straži. To je bilo pred nekaj dnevi. Med povabljenimi je bila tudi Avstralija. Zanima me, kaj ste se želeli naučiti od avstralske obalne straže. Hvala. Kar nekaj vprašanj. Ne vem, ali ste si vse zabeležili.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 prijetno prisluhniti, zato ker je vas, eh, vaš eh, govor zelo strukturiran in jasen. Imam tri vprašanja. Pred kratkim je Le Monde objavil poročilo pred nekaj dnevi na več straneh in v tem poročilu so izpostavili, da je med eh, teroristi, ki so delovali v Bruslju in Parizu, večina prišla eh, iz Sirije, tam so se bojevali, na to so vstopili na eh, ozemlje eh, Unije. Noče mešati teroristov in priseljencev. Ne gre za to. Mislim, da ljudje, ki izpostavljajo to, gredo predaleč. Evropskega koordinatorja za boj proti terorizmu imamo, ki pravi, da da bi se lahko oziroma da se je vrnilo več tisoč ljudi iz eh, Sirije in teh eh, bojev. Zanima me, kaj bi lahko naredili na meji, zato da bi razlikovali med tistimi, ki eh, so problematični in tistimi, ki niso problematični. Drugič, to je povezano z aktualnimi zadevami. Sekretar belgijske države, odgovoren za migracije, je javno povedal, da so belgijski strokovnjaki, eh, ki so bili napoteni v eh, Grčijo, eh, bili poklicali nazaj, zato ker njihova varnost ni več zagotovljena. V Grčiji naj bi jim grozili in tako naprej tekom postopkov za sprejem priseljencev in zanima me, v kakšni meri prihaja do teh dogodkov, eh, kakšni so vasi, vaši sklepi v zvezi s tem. Um, hvala lepa. Kristin Dolan. Najlepša hvala in hvala gospod Leđeri za to, da ste nas obiskali danes. Več komentarjev imam. Najprej v zvezi eh, z obalno stražo in uh, mejno stražo, kako daleč smo, kar se tiče zakonodaje, še posebej tiste, ki velja uh, za otroke in ranljive osebe, to je člen 36, eh, se to že izvaja. Na to sodelovanje s tretjimi državami, eh, tudi to je pomembno. Dokumenti, ki so uporabni, ki jih uporabljamo za to razpravo, so vključevali tudi dokumente, ki se nanašajo na Kosovo. Vse skupaj je na voljo na spletu kot vemo. Ampak parlament ni redno obveščen o izvajanju eh, delovnih sporozumov, ki so bili sprejeti eh, z 18 državami. Ali nam lahko date eh, konkretne primere sodelovanja s tretjimi državami v okviru teh sporozumov, eh, kot naprimer eh, v primeru sporozuma s Turčijo? na to večletno programiranje agencije za obdobje 2017-2019. Več delovnih sporazumov bi naj spremenili, da bi pri tem upoštevali eh, novo uredbo o obaljni in eh, mejni straži in da bi pri tem spoštovali temeljne pravice. A je ta postopek eh, revizije že v teku? V vsakem primeru, kako bomo spremenili to zakonodajo, tako da bomo še naprej spoštovali temeljne pravice in upoštevali obstoječo zakonodajo. Parlament mora biti redno obveščen o postopku revizije. Člen 54.2 eh, nove uredbe pravi, da mora biti parlament obveščen pred začetkom eh, dela. To pomeni, da moramo dobiti informacije pred eh, sklepom novih delovnih sporozumov, se pravi, potekajo pogajanja eh, s Senegalom, Mauretanijo, eh, Tunizijo, eh, Libijo, Egiptom in Brazilijo. Ali nam lahko poveste več o Libiji? A je agencija pripravljena pogajati se tudi z drugimi tretjimi državami? Hvala. Um, Hvala lepa, gospod Svinberg. Eh, tak, Hvala lepa, gospod predsednik. hvala gospodu Leđeriju za korisne informacije. Nekaj me zanima. Dve leti in pol sem že v tem parlamentu. Začeli smo z Mare Nostrum, potem smo dobili Frontex, potrojili so sredstva za Frontex, zato da je prevzel tudi operacije Mare Nostruma in tako naprej. Ne razumem zaščititi moramo zunanje meje, ampak stari Frontex je v 98 odstotkih upravljal operacije iskanja in reševanja. Zanima me, ali bo novi Frontex zaščitil naše meje ali pa se bodo še vedno ukvarjali z iskanjem in reševanjem. In še eno vprašanje. Na švedskem smo lani sprejeli res visoko število priseljencev in namen je bil, da naj bi vsaj 80 tisoč teh ljudi vrnili nazaj. Omenili ste, da imamo zdaj nov Frontex in dejali ste, da bodo države članice lahko povedale, kdaj potrebujejo pomoč. Zanima me, koliko denarja ste dali na stran za to, da bi pomagali državam. Torej. Kako boste pomagali švedski v primeru teh 80 tisoč ljudi? Še nekaj sem danes prebrala. Italija je pod velikim pritiskom, zato ker teče pot preko Turčije in Grčije. Prav tako pa sem prebrala, da v zadnjih mesecih v Italijo prihaja rekordno visoko število ljudi Slišali smo, da obstajajo velike težave z iskanjem in reševanjem, da so trgovci z ljudmi zelo agresivni na ladjah, v, v te ljudi uperjajo pištole in tako naprej. Zanima me, kaj boste storili, kajti vedno več ljudi prihaja tudi s te strani, spet. Gospa Sipel, izvolite. Hvala lepa. Povedati želim, da je v parlamentu velika večina poslancev potrdila pojmovanje, da so zonanje meje Evropske unije tudi evropske meje. Zato potrebujemo ta Frontex. No, še nekaj, kar zadeva prakso. Ena vaših nalog je, da zbirate podatke, da izvajate analize, da ugotovite, kaj se dogaja v državah zunaj Evropske unije. Ampak, kaj počnete s temi informacijami? Govorite o tem, ali prihaja do vpliva na varnost meja. No, takoj, ko se ta vpliv dejansko pojavi, bo morda že prepozno. Zanima me, kaj lahko na osnovi vaših analiz naredimo, zato da preprečimo, da bodo razmere vedno slabše in da težave pridejo do naših meja. Omenili ste sodelovanje s tremi državami, ampak vaša naloga v tretjih državah ni, da se borite proti kriminalu in krepite demokracijo. Ne. Vi bi tam morali okrepiti meje in zaščititi meje. Ali pa morda ne. Torej, moje vprašanje še enkrat je, na osnovi vaših analiz me zanima, ali informacije posredujete naprej komisiji in državam članicam. Kajti, pri številnih zadevah se problemi začnejo v tretjih državah na osnovi vaših analiz in analiz drugih evropskih in nacionalnih agencij, mislim, da bi lahko ti podatki pomagali pri pripravi strategij za sodelovanje s tretjimi državami, da bi izboljšali situacijo ali pa jo vsaj ne poslavšali. Govorim o konfliktih, govorim o avtoritarnih režimih, o mučenju, govorim morda tudi o gospodarskem stanju. Zanima me, ali so vaše analize koristne tudi na tem področju. Ali pa je tako, da morate vi počakati tako dolgo, da se situacija dejansko pojavi na naših mejah in se šele potem lahko odzovete in se z vašimi podatki v bistvu ne stori nič. Hvala, gospa Spinelli. Hvala lepa, gospod Leggeri. Hvala. Hvala za predstavitev. Imam vprašanja o specifičnih incidentih o uporabi sile. Ska Keller je en, ta primer omenila, gre za nezakonito vračanje iz Grčije v Turčijo. To je bilo 11. junija. Dve plovili Frontexa sta pri tem sodelovali. odgovor Frontexa je bil, da je odločitev sprejel Grški regionalni center v skladu z zakonodajo o iskanju in reševanju in na osnovi ocene stanja. Vprašati sem pa vas nekaj želela. In sicer, kakšno odgovornost Frontex ima pri tej oceni me zanima, na osnovi česa ste menili, da bo to vračanje legalno. Drugo vprašanje, Amnesty International in njihova kritika uporabe nasilja in mučenja v italijanskih žuriščnih točkah. Italijanske oblasti so to zavrnile ampak oni so prav gotovo za to odgovorni. Frontex je tam bil, jemali ste prstne otise in kolikor vem, če ste tam, ste tudi vi odgovorni. Morda se s tem ne strinjate, ampak takšno je moje mnenje. Tretjič, uporaba sile in streljnega orožja proti ladjam, ki prevažajo priseljence v Grčijo. V zvezi s tem ste mi že odgovorili, rekli ste, da to niso bila plovila Frontexa. No, to je morda res, ampak novinari, ki so to preverjali, pravijo, da so morali Frontex prositi za dovoljenje in da so se ukrcali na ta plovila. So to bila plovila? so to bila pravila Frontexa ali ne. Hvala, gospod Kirkos, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospod Leđeri, lepo je, da ste spet tukaj. 2010 je iz Turčije prišlo zelo veliko preseljencev. Takrat vlada ni bila sposobna obravnavati takšnega števila ljudi. Evropsko sodišče človekovih pravic je odločilo, da vlada ni spoštovala dostojanstva ljudi. Frontex je imel 175 uradnikov tam in so bili posredno povezani s tem primerom. Dobro, zdaj pa današnji dan. Rekli ste, da si prizadevate za integrirano upravljanje meja in za to, da bi integrirali problematične točke z državami članicami, zato da lahko pomagate, da bo vse pripravljeno, ko se pojavi potreba te mehke točke lahko predstavljajo težave tudi na področju upravnih zmogljivosti ali azilnih postopkov. Prav tako se lahko pojavijo težave pri zagotavljanju namestitev in prehrane. Zato me zanima, kaj ste se naučili iz grške krize. Imamo mehanizem za odkrivanje problema, ampak zdi se, da naši odgovori zaenkrat niso zadostni. Naš odziv ni bil ustrezen, v Grčiji še vedno ljudje živijo v zelo težkih okoliščinah. Več mesecev potem, ko smo ugotovili, kaj je narobe, še vedno problema nismo rešili. Zanima me, kaj tole lahko storimo, zato da bodo ugotovitve Frontexa dejansko pripeljale do konkretnih rezultatov, ne pa da bo vse skupaj končalo nekaj v predalu. Hvala lepa, gospod Nagi. Zadnje kratko vprašanje. Hvala, se upravičujem, da sem bil prej odsoten, ampak zelo sem vesel, da ste tukaj. Razložite mi lepo, prosim, kakšne konvencije ali sporozume potrebujete s tretjimi državami in to na dvostranski ravni ali na mednarodni ravni, naprimer v okviru Združenih narodov, zato da bi dejansko ukrepali na drugi strani sredozemlja. Zato, da bi preprečili nezakonito tihotapljenje ljudi. Hvala. To je moje vprašanje. Hvala lepa, kolegice in kolegi, Odlično vprašanje ste postavili. Ni vse skupaj zadevalo toliko uredbe, ampak, gospod Ločeri, izkušeni ste, veste, da imamo veliko vprašanj. Zdaj imamo dovolj časa za vas, da previdno odgovorite na naše vprašanja. Časa je dovolj, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala poslancem, da ste zastavili toliko vprašanj. To kaže vaš uh, interes, vaše zanimanje in seveda poskusil bomo odgovoriti čim bolj podrobno. Če je mogoče, bom poskusil tudi odgovoriti v jeziku poslanca ali poslanke. Dobro, zdaj najprej v francoščini, potem angliščina, potem pa še spet francoščina la question relative à, à des retours des opérations. Kar se tiče operacij vračanja na mejah in eh, morebitnih zlorab, kar se tiče eh, nezmožnosti ljudi, da uložijo prošnjo za azil, eh, bi dejal takole. Mislim, da je treba razlikovati med vračanjem oziroma odvračanjem. Najprej imamo direktivo 115 iz leta 2008. Eh, v skladu z administrativnimi postopki te ljudi vrnemo v eh, tretjo državo. Na to imamo drugo kategorijo, ki ste jo opisali vi. In gre, eh, tukaj gre za ne sprejem. Pri tem uporabljamo šengenski kodeks, ki predvideva postopek v ta namen. Ko nek državljan tretje države, ki nima pravice do prostega gibanja v Evropski uniji, ne izpolnjuje kriterijev, zato ker nima vizuma, nima potnega lista, nima a, eh, potrebnih dokumentov, ne izpolnjuje ustreznih pogojev, naprimer finančnih a, eh, zahtev, če ga si, šengenski sistem ne sprejema, a, eh, potem je ta oseba, a, ta oseba ni sprejeta. Šengenski kodeks predvideva tudi, da če e, oseba želi zaščito, to osebo pošljemo e, organom, ki so odgovorni za azil, tako da lahko prosi za azil. Kar se tiče ukrepov Frontexa, lahko povem, da nisem dobil e, poročil oziroma uh, podatkov eh, neposredno strani eh, mejnih straž. Nekatere nevladne organizacije so mi poslale dopise in v tovrstnih primerjih takoj sprožimo preiskavo. Natančno spremljam določene situacije eh, na določenih kopenskih mejah, zunanjih mejah Evropske unije. Nimam pa dokumentiranih eh, primerov, ki bi šli v to smer. Zastavili ste mi tudi vprašanje v zvezi z uporabo eh, streljnega orožja. No, to se mi zdi paradoksalno, da moram danes odgovarjati na ta vprašanja. Te podatke ste dobili zaradi eh, transparentnosti Frontexa, ki sem jo želel. V Grčiji je prišlo do tovrstnih primerov, prišlo pa je tudi do situacij, ko so drugi streljali na mejno stražo. Tekom poletja 2015 je prišlo do več incidentov na meji med e, Turčijo in Grčijo. Dobili smo poročila o incidentih, e, ki so bila poslana Frontexu. Eh, naša plovila so bila namreč priča tovrstnem eh, incidentom, brez da bi sodelovala pri izmenjavi ognja. Dobili smo več podatkov o tem, tudi strani eh, novinarja. Ta novinar je menil, da ima dostop do dokumentov, ki so bili razkriti brez dovoljenja. Ne, ne gre za to. V skladu z našo politiko transparentnosti eh, smo omogočili dostop do tovrstnih dokumentov. In mislim, da je to popolnoma normalno, da želimo ugotoviti, zakaj je prišlo do izmenjave ognja. V eh, primerih v eh, Grčiji je šlo za uporabo grške zakonodaje. Malce bom posplošil to, kar se dogaja tekom operacij Frontexa. V našem operativnem načrtu imamo tudi določbe, ki se nanašajo na uh, legitimno obrambo. In seveda je ta zakonodaja drugačna v različnih državah. V Grčiji je drugačna od tiste v Italiji. Plovilom in uh, obalni ter meni straži, ki ne izhaja iz določene države, naprimer tisti, ki delujejo v Grčiji, ampak ne izhajajo iz Grčije. Eh, vsem tem svetujemo, da ne sodelujejo pri izmenjavi ognja, da ne streljajo, če do tega pride. Če pa nekdo strelja na njih, eh, imajo možnost, eh, da se zaščitijo v skladu z nacionalno oziroma lokalno zakonodajo. Če prav razumem, glede na podlagi poročil, ki sem jih dobil strani grške vlade ni šlo za streljanje na begunce, šlo je za napade eh, tihotapcev. In nažalost je v enem od teh incidentov prišli, prišlo do kolateralne škode leta 2015. Torej. Toliko o eh, teh primerih streljanja. Na to še je trenutna situacija eh, na morju na morski meji med Turčijo in Grčijo. Danes približno 100 priseljencev, 120 priseljencev vsak dan uh, pride iz Turčije in pristanejo na grških otokih. Februarja letos je bilo to povprečje približno 1000-1500 eh, ljudi in uh, razmere so se resnično spremenile, kar se tiče žariščnih eh, točk eh, in eh, spremnih centrov, teh je sedaj več in tudi osebe je bilo podvojeno. Kar se tiče sodelovanja s Turčijo, operativni načrti delujejo. obalna straža sodeluje pri eh, operacijah reševanja na morju, kar pa se tiče izvajanja sporazuma o vračanju, ki je bil sklenjen med Evropsko unijo in Turčijo. Imamo tudi deklaracijo z dne 20. marca. Eh, kar se tega tiče, moram dejati, da turške oblasti eh, izpolnjujejo svoj del zaves, tako kot je bilo to tudi določeno. Sedaj pa bom nadaljeval v angliškem jeziku. Da odgovorim na nekaj drugih vprašanj, kar se deva stične točke v državah članicah, zato da se izvajajo mehanizmi za pritožbe. V okviru agencije je uradnik za temeljne pravice neodvisen in pomaga direktorju pri preiskavah in pritožbah. Torej, še nacionalni uslužbenci, ki sodelujejo pri operacijah Frontexa, sodelujejo pri kršitvah temeljnih pravic potem, morajo nacionalni organi prav tako imenovati neodvisno osebo, to je lahko varah človekovih pravic ali karkoli že, zato da ta oseba potem posreduje med uradnikom Frontexa, in nacionalnimi organi, kjer preiskave tečejo. Frontex bo organiziral srečanje s državami članicami, zato da bi oblikovali takšno mrežo. Mislim, da bo srečanje potekalo v Bruslju decembra in pričakujemo, da bodo države članice imenovale specifične, neodvisne osebe, zato da bo lahko uradnik Frontexa vedno navezal stike s to mrežo po potrebi. Različico dobro delamo na tem, kar zadeva dostop do mehanizma za pritožbe. Če bo mogoče, bomo seveda spletno stran izboljšali in tudi ta mehanizem bomo izboljšali, ampak kar zadeva vroče točke skupne operacije in uh, uporabo človeških virov v operacijah, vedno poteka usposabljanje pred tem. To pomeni, da jih obvestimo o tem mehanizmu za pritožbe in to pomeni, da lahko migranti vedno uporabijo dokument. Ni ga treba natisniti, lahko pa seveda do njega pridejo na naši spletni strani, če želijo. Kar zadeva zaposlovanje v pisarno uradnika za temeljne pravice. No, to je zdaj pisarna, prej smo imeli samo eno osebo, zdaj pa imamo tega uradnika in osebo, ki je nadomestni uradnik za temeljne pravice. V okviru zaposlovanja je nekaj ljudi namenjenih temu, da obdelujejo pribe. Zaenkrat pa v novem mehanizmu še ni bilo vložene formalne pritožbe, ampak januarja naj bi zaposlili nekaj oseb. Jaz sem predsednik in jaz sem odločil, da lahko uradnik razpiše dve delovne mesti, torej v januarju. Takoj, ko bo na voljo proračun za leto 2017 in takrat bo torej mogoče zaposliti še dve osebi. Kar se teva rezervne sezname, seznami so predvideni v uredbi Frontex, trije seznami zadevajo vračanje, imamo seznam za hitro odzivanje za obalno in mejno stražo. Naslednji teden bomo zaključili oblikovanje teh seznamov in države članice bodo morale poskrbeti, da bo nekaj ljudi na voljo hm, za uvrstitev na, tem, na ta seznam. Priloga je prav tako na voljo tej uredbi, zato da mora vsaka država tam poiskati informacije o tem, koliko ljudi mora dati na voljo. Z državami članicami govorimo o tem, da bi izpilili profil. V uredbi je navedeno koliko, ampak seveda mi moramo potem navesti, kakšni bodo njihovi profili. Države v srednji Evropi brez dostopa do morja verjetno ne bodo zagotavljale obalne straže. Zato moramo zadeve torej izpiliti glede na geografijo in potrebe. Razprave z državami članicami tečejo in pričakujem, da bomo to končali do decembra letos. Operation with the third countries, uh, there were many questions. Uh sodelovanje s tretjimi državami, veliko vprašanje bilo v zvezi s tem. Imeli smo specifično vprašanje v zvezi z državami zviljene poti. Frontex sodeluje pri tem in to financira tudi Evropska unija. Govorimo o državah kot so Bangladeš, Afganistan, Pakistan, Morda sem katero pozabil, ampak gre za države v tej regiji. Kakšno sodelovanje si želimo torej? S tretjimi državami imamo delovne dogovore, ampak verjetno bo treba vsebino teh delovno, delovnih dogovorov prilagoditi. S državami, na Balkanu in državami kandidatkami ali državami, ki bi lahko bile države kandidatke, so razmere drugačne. To bi lahko vodilo potem do poti za pristop k Evropski uniji in seveda bi lahko potem pomagali državam članicam, da se razvijejo, da bodo lahko v skladu z uredbami Evropske unije na področju upravljanja meja in migracij. To seveda vključuje tudi spoštovanje temeljnih pravic. Nekatere države so dlje od Evrope ali ne bodo nikoli članice Evropske unije in pri teh državah si lahko izmenjujemo podatke o ocenah tveganja, ampak seveda ne govorimo o osebnih podatkih izmenjavo osebnih podatkov urejajo pravila na evropski ravni in jasno je, da z določenimi državami ni pravnega okvira za to. Kar zadeva ponovni vstop, nekaj um, vprašanje je bilo v zvezi s tem, kar zadeva Grčijo in Turčijo. to je dejavnost, ki jo je zahteval svet. To je bila posledica izjave EU Turčija, ki je bila sprejeta marca. Evropska unija tukaj seveda sledi enakemu vzorcu kot pri vračanju, naši standardi veljajo. Kar zadeva spremljanje, vam lahko povem, da so nevladne organizacije ali poslanci večkrat poročali o nepravilnostih in ko slišimo poročilo o tem, seveda vedno preverimo, kaj se dogaja. Tam velja evropska zakonodaja in agencija ni pristojna za to, da oceni, ali je vračanje osebe upravičeno ali ne. Agencija ne odloča o tem. Seveda pa mora agencija poskrbeti, da se spoštujejo temeljne pravice in da vse teče v skladu s pravili. Naj vam podam samo primere. Dobro znana nevladna organizacija me je pred nekaj meseci obvestila, da naj bi dva človeka vrnili z grških otokov v Turčijo in obvestili so me, da obstaja grožnja in da bi tema osebama lahko sodili ali pa se ne bi počutili varni, če bi bili vrnjeni. To sicer ni v mandatu agencije, ampak takoj sem preveril pri grških oblasteh, ali sta imeni na seznamu in teh dveh imen ni bilo na seznamu in na vladno organizacijo sem obvestil, da teh imen torej ni na seznamu. Prav tako je šlo za primere sirijskih državljanov. Rekli so, da nimajo dostopa do azila v Grčiji to preverjamo skupaj z grškimi oblastmi. Še enkrat, to ni v mojem mandatu, zato ker mi ni treba urednotiti nacionalnih ocen, ampak poskrbel sem in poskrbeti moram, da se vir in sredstva agencije ne uporabljajo za kršitev človekovih pravic. Toliko o tem, to je z pravnega vidika precej zahtevno vprašanje in povedati vam želim, da želimo poskrbeti, da bi temeljne pravice vedno spoštovali. Vprašanje o Avstraliji se upravičujem, gospod Lepičeri. Tolmači nas želijo zapustiti. Lahko zaključimo v angliščini, v redu domači morajo 12.35 zapustiti dvorano. Mislim, da potrebujemo vse odgovore. Je vse v redu torej? Natal je v redu? Res si želim slišati odgovore